konec. Glasovali bomo jutri ob 12. Naslednja točka na dnevnem redu je poročilo Kleva Kekuš, izvajanje in vpliv ukrepov za energetsko učinkovitost v okviru kohezijske politike. Besedo dajem kar poročevalke. Izvolite. Hvala za besedo, predsednik. Spoštovana komisarka najprej bi se rada zahvalila vsem svojim poročevalcem v senci za odlično sodelovanje ki smo ga imeli na tem poročilu v zadnjih mesecih. koristi energetske učinkovitosti so v jedru strategije evropa dva tisoč dvajset za pametno trajnostno in vključujočo rast že dolgo priznane. v evropi se trenutno soočamo z velikim izzivom kako izpolniti cilj zmanjšanja skupne porabe energije do leta dva tisoč dvajset za dvajset odstotkov prav zato verjamem da bi politike ki spodbujajo energetsko učinkovitost kot je na primer kohezijska politika lahko in morale imeti vidnejšo vlogo. s svojim poročilom želim še enkrat izpostaviti pomen izboljšanja energetske učinkovitosti ki lahko odločilno pripomore k evropski konkurenčnosti k zeleni rasti in novim delovnim mestom z visoko dodano vrednostjo hkrati pa investicije v energetsko učinkovitost predstavljajo priložnost v boju proti premagovanju gospodarske krize in negativnim podnebnim spremembam. analiza dosedanjega izvajanja ukrepov za energetsko učinkovitost v okviru kohezijske politike je pokazala da glavni negativni dejavniki ostajajo nezadostno informiranje finančne spodbude pomanjkanje prepoznavnosti ukrepov energetske učinkovitosti in do neke mere tudi neustrezno izvajanje eh, veljavne zakonodaje. jasno je torej da so v tem trenutnem programskem obdobju dva tisoč sedem dva tisoč trinajst problemi bolj praktične narave kot pa povezani s samo zakonodajo. v luči že dogovorjenih sprememb novega zakonodajnega okvira za kohezijsko politiko eh, dva tisoč štirinajst dva tisoč dvajset smo tako v poročilu nanizali kopico enih predlogov kako se energetske učinkovitosti eh, lotiti v naslednjem sedemletnem finančnem okviru. kohezijska politika je namreč eden glavnih vzvodov eu za čimprejšnjo vrnitev evropskega gospodarstva na pot rasti in k dosegu cilja večje energetske učinkovitosti do leta. dva tisoč dvajset nujno je da države članice uporabo evropskih sredstev za energetsko učinkovitost razumejo kot naložbeni potencial in ne kot strošek predvsem prihajajoča namenska razdelitev sredstev evropskega sklada za regionalni razvoj bo omogočila ustvariti stabilne dolgoročne programe za izboljšanje energetske učinkovitosti. v luči težkega saniranja gospodarske in finančne krize in omejenih proračunskih zmogljivosti lokalnih oblasti moramo v prihodnjih sedmih letih poskrbeti da bodo lokalni regionalni organi lažje dostopali do eh, evropskih sredstev za ta namen vključenost vseh nivojev vladanja v izvajanje energetsko učinkovite politike je ključnega pomena zato v prihodnje eh, bo potrebno bolj poskrbeti za to da se bodo nacionalne regionalne in lokalne strategije in načrti s področja energetske učinkovitosti kohezije in okolja bolje uskladili tudi s cilji evropske unije kar se do sedaj ni dogajalo varčevalni ukrepi so državam članicam močno otežili zagotavljanje potrebnih finančnih sredstev za sofinanciranje programov kohezijske politike povezane s to temo zato je bistveno da države v prihodnje poiščejo in izkoristijo nove inovativne finančne inštrumente. jaz sem prepričana da je uspešen pristop za pridobitev zasebnega kapitala in javno zasebnih partnerstvih eh, v modelu širjenja inovacij in preko subvencij in finančnih instrumentov. evropska komisija že zdaj spodbuja nove inovativne finančne instrumente a ključno je da na tej točki predstavi tudi konkretne predloge ter s pravočasno implementacijo in pravno jasnostjo zagotovi uporabo teh inštrumentov zagotoviti moramo tudi da pri gradnji in obnovi socialnih stanovanj poskrbimo da se konkretno lotimo energetske revščine to je ena od točk ki jih posebej postavljam v ospredje v svojem poročilu. hvala predsedujoči, gospe in gospodje, govorimo o zelo pomembnem poročilu. Energetska učinkovitost je ključnega pomena za premagovanje krize. Zelo veliko prednosti bi nam prinesla energetska učinkovitost, več delovnih mest, prijaznost do okolja, boljši dosežki na področju gospodarstva in tako naprej. To bi vodilo potem v nove naložbe, ki bi lahko bile naložbe v nove tehnologije. Strategije Evropa 2020 ne smemo omiliti pri delitvi finančnih podpor. Moramo biti pozorni na to, da bodo lokalni, lokalne oblasti imele boljši dostop do teh sredstev. Prav tako moramo zagotoviti tvegani kapital za lokalne oblasti. Hvala lepa, gospa Marija Beres. Muchas gracias, muchas gracias, presidente. Felicito. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Rada bi čestitala gospe eh, Kleva za zelo dobro poročilo. Povdarili ste energetsko učinkovitost. Nujna je, ker spodbuja konkurenčnost in zagotavlja tudi dobro oskrbo. In zaradi tega bi morali še naprej izkoriščati strukturne sklade, okrepiti to energetsko učinkovitost in več bi morali tudi vlagati v obnovljive energetske vire, zagotoviti boljšo povezavo med energetsko učinkovitostjo in pa energetsko revščino, zlasti tiste ranljive potrošnike, tako da bi dosegli dobre rezultate in pri tem se prilagodili geografskim posebnostim v Evropi. V prihodnem programskem obdobju 2014-2020 bo možno tudi skoristiti eh, različne sklade, tako da bomo bolj zagotovili večjo energetsko učinkovitost. Hvala. Herzlichen Dank. Hvala lepa. Gospa podpredsednica komisije, Redingova, izvolite rada bi se zahvalila gospe Klevi Kekuš za delo pri tem poročilu. Je zelo natančno in pomagalo bo komisiji pri razvijanju ukrepov. Komisija se strinja, da instrumenti kohezijske politike morajo več vlagati v energijo prispevati pri konkurenčnosti, nastanku novih delovnih mest in rasti. Kot pravi poročevalka, pomembno je, da poudarimo zlasti lokalno, regionalno raven, če želimo doseči te ambiciozne cilje, kajti regije, mesta lahko delajo, da bi dosegli in oziroma našli neke bolje prilagojene rešitve to tudi kaže na to, kako smo oblikovali te ukrepe v kohezijski politiki oziroma programi kohezijske politike, pa poleg tega je tudi pomembno, da imamo določene standardizirane inštrumente, naprimer enega za uh, energetsko trajne investicije v stavbe. Tukaj bomo sodelovali s parlamentom, tako da bomo. Uh, te politike, ki se nanašajo na stanovanska, o, na stavbe, kjer ljudje živijo, o, da bomo zagotovili boljši prenos nove direktive energetske učinkovitosti. Tam bomo to globoko oziroma natančno obnovo stavb tudi vključili in potem to pridružili temu programu do leta 2020 celotna stvar mora biti uh, usmerjena k rezultatom in komisija zato izdeluje praktična, praktične smernice, da bi zagotovili uh, večjo energetsko učinkovitost pri stavbah znotraj uh, kohezijske politike. Tukaj moramo zagotoviti čim več uh, zasebnih naložb, da bi na takšen način spodbudili dobro delujoč trg. Uh, v času hude gospodarske krize še pomembnejše, da imamo programe z čim večjo dodano vrednostjo. Države članice, regije trenutno tesno sodelujejo pri prepravljanju programov za prihodno obdobje. Moramo jih seveda prilagoditi k specifičnim potrebam uh, in pa pričakovanjem teh regij in potem bo to zgodba o uspehu. Hvala lepa, gospa komisarka. Razprave je konec. Glasovali bomo jutri ob 12. Sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu. Poročilo Guido Milana, strategija za ribištvo v Jadranskem in Jonskem.